Dames en heren, jongens en meisjes, ladies and gentlemen, messieurs, mesdames, mesdames et messieurs, pardon. Nous allons commencer cette réunion formelle, constitutive de la commission. Gospe in gospodje, pozdravljeni na tem ustanovnem sestanku odbora za razvoj, odbora DEVE. Glede na verjetnost, da bo prihodni predsedujoči francoz, bom tudi jaz nadaljeval francoščini. Mislim, da se ne bom veliko zmotil pri tem. Naj vas spomnim, da vse, kar rečete, se uživo prenaša preko interneta. Torej, ne praskate se preveč po nosu. Ne vrtajte si po nosu. Jaz sem tukaj v funkciji podpredsednika nekdanjega odbora, ampak to ne bom več, ampak bom samo eden izmed vas. Tukaj sem samo zato, da naredim uvod v novo predsedovanje za novega predsedujočega ali predsedujočo. Bomo videli. Ali smo sklepčni? Mislim, da ja. Glede na število prisotnih. In v tem primeru vas prosim oziroma sprašujem, če imate kakšne predloge, kakšna imena za predsedujočega te skupine, gospa Krajs. Ja, euh, Dobro je, da se vklopim, kaj ne. No, jaz govorim v imenu zelenih in v imenu naše skupine predlagam ime za kandidatko in sicer gospod Eva Žoli candidate en question est consciente et elle accepte. Hvala lepa. Ali kandidatka sprejema kandidaturo? Ja, sprejemam, z veseljem. Aha, z veseljem, pravite? Dobro. Verjetno ste že izpolnili obrazac, ki navaja vaše finančne interese? Ja, izpolnila sem ta obrazac. Vse, kar je potrebno, sem naredila. Tudi v zvezi s svojimi delnicami sem zapisala, kar je potrebno, ampak te sem prodala že nekaj časa nazaj. Še kakšna druga imenovanja za predsedujočega? Aha, postopkovne pripombo ima gospod Martinez. Siroma, gospod Martinez, slišim vaš glas, pa slišim tudi nemško tolmačenje v slušalkah, pa mislim, da nisem edini, razen če je kaj narobe samo z mojimi slušalkami. Lahko na to upozorite, prosim, tehnike. Slišimo dvoje glasov naenkrat predsedujočega in še nemško tolmačenje kar je precej moteče na kanalu nič in takrat naj bi slišal, tam naj bi slišal vas. Upam, da bomo hitro razrešili ta problem. Očitno imamo samo eno kandidatko za predsedujočo in če nihče ne želi tajnega glasovanja, in mislim, da je tako, potem gospa Žuli. Predsedujoči se prekinja. No, če dovolite, moram reči, da smo v težkih časih za razvoj. Razvoj napadajo vseh strani. Zaradi finančne krize, zaradi krizne, krize v zvezi s podnebnimi spremembami. Nikoli še nismo bili priča tako velikim težavam pri doseganju tisočletnih razvojnih ciljev. Vsi pa smo na isti strani, istega mnenja in se zauzemamo za močna pravila za razvoj Evrope, za socialno pravičnost, tako za Evropo kot za vas svet. Gospa Žuli, vi ste napisali knjigo z naslovom Justice Under Siege, pravičnost, ki je oblegana in upam, da boste lahko napisali novo knjigo z naslovom Development Under Siege, ki pa bo imela srečen konec. Mislim, da vas lahko imenujemo in potrdimo z aplauzom. Hvala. Z veseljem vam predajam moj, svoj sedež. Izvolite. C'est avec une grande émotion que j'accepte cette mission. Veliko čast mi je, da lahko sprejmem to nalogo. Postala sem kar nekako čustvena. Vem, da ni pomembnejšega odbora v tem parlamentu v naslednjih štirih letih, štirih petih letih. Pred nami je veliko izzivov podnebne spremembe, in eh, žrtve, ki, jih, ki so posledica le teh v državah v razvoju. Ocenjuje se, da gre na stotine milijonov dolarjev za reševanje teh težav oziroma nameniti bi jih morali toliko, pa jih preprosto nimamo na voljo. Denar, ki ga namenjamo za reševanje težav, ki jih povzročajo podnebne spremembe, ne zadostuje. Žetovati moramo razvoj zaradi podnebnih sprememb, vendar tega ne moremo sprijeti, tudi ne zaradi finančne krize. Finančna kriza se bo verjetno še poslabšala in bo trajala dlje časa kot predvideno. Povečati moramo raven ozaveščenosti med našim prebivalstvom, da je razvoj tisti, ki nas bo pripeljal iz krize. In to je tisto, kar moramo narediti v naslednjih petih letih. Naj se vam na kratko predstavim. Preden sem bila izvoljena v ta Evropski parlament, sem sedem let preživela oziroma delala v norveški vladi na področju razvoja, zlasti pri pripravi vzpostavljanja institucij za boj proti korupciji in za boj proti pranju denarja. Še predtem sem delala kot sodnica v Franciji in to 20 let. Delala sem za javnega tuživca in bila sem tudi preiskovalna sodnica. Upam, da bodo moje izkušnje zagotovile to, da bomo vsi skupaj lahko opravili dobro, leto, dobro delo v naslednjih petih letih. Zdaj pa bomo izvolili štiri podpredsednike tega odbora. Ja, Prejeli smo eno imenovanja oziroma naslednja imenovanja oziroma kandidature za podpredsednike tega odbora. Za prvega, gospod Šifler. Gospa Stifler, se strinjate s tem, da se vas imenuje za prvo podpredsednico? Ja, seveda. Naredila bom vse, kar bo moje moči, da bom dobro upravljala svoje delo kot prve podpredsednice. Ste izpolnili izjavo o finančnih interesih? Ja, sem. Še kakšni drugi kandidati za prvega podpredsednika? Če ne, potem predlagam, da imenujemo oziroma izvolimo gospod Stifler z aplauzom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 Prijela sem naslednje imenovanje za drugega podpredsednika. Gospod Deva. Gospod Deva, ste tukaj? Sprejemate to imenovanje za drugega podpredsednika? Ja, gospa predsedujoča, strinjam se s tem imenovanjem. Ste izpolnili tudi obrazac z izjavo o vašem finančnem interesu? Da sem. Hvala. Še kakšen drug kandidat za drugega podpredsednika? Če ne, predlagam, da izvolimo gospoda Devo kot drugega podpredsednika odbora za razvoj z aplauzom. Prosim, gospod Deva, da se mi pridružite tukaj na govorniškem odru. J'ai reçu la proposition de la nomination de monsieur. Prijela sem kandidaturo gospoda Senickija za tretjega podpredsednika. Gospa predsedujoča se popravlja. Gospa Senicki. Je gospa Senicki tukaj? Gospa Senicki, ali sprejemate kandidaturo? kot tretje podpredsednice tega odbora, gospa Caniki. Pa bi morala biti sposobna uporabljati mikrofon. 50 let že uporabljam mikrofon kot pevka, ampak uh, res z veseljem bom sprejela, čeprav se, se zavedam tudi odgovornosti, ki jo spremljam v tem, z delom v tem odboru. Hvala, bom, se bom potrudila v svojih najboljših močeh. Ste izpolnili obrazac, kjer izjavljate svoje finančne interese? Jaz sem. Hvala lepa. Še kakšna kandidatura za mesto tretjega podpredsednika tega odbora? Če ne, predlagam, da izvolimo gospod Caniki z aplauzom. Vabim vas, gospod Caniki, da zauzamete svoje mesto tukaj ob nas. J'ai reçu la proposition de la... Prijela sem tudi kandidaturo gospe Krecu za četrto podpredsednico tega odbora, vendar nje danes ni tukaj. Poslala nam je pismo, v katerem pravi. No, prebral ga bo gospod Martinez. A ne, ne, nisem tukaj zato, da bi bral pisma. Želim samo povedati, da gospe Krecu ni tukaj zaradi osebnih razlogov, zaradi družinskih težav. V imenu skupine socialistov nas je prosila, da podamo njeno kandidaturo, ker je bila zelo aktivna članica tega odbora v zadnjem sklicu in z veseljem sprijema to imenovanje za podpredsednico odbora Deve. Izpolnila je tudi obrazac z izjavo o finančnih interesih. Tako da z veseljem predstavljam in predlagam njeno ime. Vem pa, da vam je pisala pismo. Hvala lepa, gospod Martinez. Gospa Krecu se strinja s kandidaturo za četrto podpredsednico. Tako kot ste rekli. Še kakšen drug kandidat za četrtega podpredsednika? Če ne, predlagam, da potrdimo oziroma izvolimo gospod Krecu z aplauzom. To je torej to. Sestavili smo biro tega odbora in zdaj predlagam, da glede na to, da bomo delali skupaj naslednji dve leti in pol in potem še nadaljni dve leti in pol. Predlagam, da se predstavimo drug drugemu. Mislim, da bo dovolj minuta za vsakega, da pove, kdo je, odkot prihaja in kakšne upe in ambicije ima za ta odbor. Mogoče za začetek najbolje, da gremo kar po vrsti. Kar izvolite. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Moje ime je Moris Ponga. Prihajam iz Pacifiškega oceana, iz Tihega oceana, iz čezmorskih teritorijev. Bil sem član vlade v, naši, v svoji državi kar deset let, trenutno pa sem poslanec Evropskega parlamenta. Kaj pričakujemo od tega odbora? No, pričakujem, da bo parlament si pogledal tudi povezave in sistem povezav ter odnose s čezmorskimi ozemlji in departmaji Francije. Tudi druge države imajo čez morske teritorije. In mislim, da si je to treba pobliže pogledati. Tudi razvoj tam. Hvala. No, mislim, da lahko kar sedite med predstavitvijo, zato da, boste, da vas bo videti na ekranu. Hvala za besedo. Čisto na kratko, najbolje, da se predstavimo podpredsedniki. Jaz sem namestnica župana v Toulouse in vodim oddelek, ki je v skladu sodobne levice. Le nekaj dni smo člani vlade. In poleg tega lahko rečem, da sem farmacevtka, kar sicer ni blizu politiki, ampak kot vidite, vse poti vodijo v Rim. Sem poročena, imam tri otroke. In če imate še kakšno vprašanje o meni, kar vprašajte. Äh, uh, Moje ime je gospod Deva, sem že sodeloval v tem odboru, ki se mi zdi zelo pomemben. Bil sem koordinator tudi z gospodom Martinsom zadnji dve leti, tudi v odboru za ACP. Sam nisem več v EPP zaradi stvari, ki niso pod mojim nadzorom. Zdaj sem član skupine konzervativcev in reformistov. Preden sem prišel v Evropski parlament, sem bil poslanec britanskega parlamenta v sklicu pod Johnom Majorjem. Kot je povedala predsedujoča, se soočamo z res ključnimi problemi po vsem svetu, kar zadeva razvoj zaradi te finančne krize. Boriti se moramo za to, da bomo ohranjali podporo najrevnejšim ljudem na svetu. In to bo verjetno tudi politična bitka. Eh, Hvala, ime mi je Iva Zanicki, sem iz, očitno iz Italije. Nimam veliko političnih izkušenj, prihajam iz eh, show biznisa, sem 45 let bila pevka, malo po vsem svetu, spoznala sem ogromno ljudi, pomembnih ljudi. Veliko sem dobila od življenja, veliko mi je življenje dalo in potem sem se odločila, da morda pa je prišel trenutek, da nekaj tudi dam. Ne vem, če sem izbrala pravo pot. Zagotovo sem izbrala pravi odbor. Potrudila se bom s strastjo, z ljubeznijo, kot sem vse počela v svojem življenju. Imela, pač nisem imela tako resnega političnega življenja kot vsi v predsedstvu, ampak hočem resno delati v tem odboru, ker ljudje mm, ne zaupajo ljudem, ki prihajajo iz eh, zabavne industrije, vendar moj, pri moji starosti je čas, da se človek zresni in se bom potrudila. Želim pa tudi vsem drugim veliko dobrega dela in tudi pač veliko sreče vsem nam, ker bomo po, to potrebovali. Hvala. Dobro, pa se vrnimo na poslance. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Kot prvo najprej čestitam za izvolitev. Ime mi je Gay Mitchell in sem član EPP-ja in skupni koordinator s gospodom Kazmarakom. Bil sem član tega odmora že v prejšnjem sklicu in sem bil član skupine, ki je združevala že prejšnje zakonodajne akte. Bil sem tudi poročevalec za uredbo za nujno skrbo s hrano. Sem bil poslanec sirskega parlamenta in čisto na kratko. 11 milijonov otrok umira vsako leto in veliko ljudi nima čiste vode in zame je ta odbor velika prednostna naloga in mislim, da moramo najti rešitve na te probleme. Ja, Nazywam się Filip Kaczmarek, jestem posłem wybranym w Polsce. Imię mi je Filip Kaczmarek, jestem posłanec z Polski. V zadnjem sklicu parlamenta sem bil tudi član tega odbora, ki se mi zdi zelo zanimiv. In v prejšnjem mandatu sem se osredotočal na države, ki so novinke v Evropski uniji. In želim, da bi se tudi te države vključile v v razvojno pomoč. Ne pravim nove države članice, ampak novinke. Prej sem bil poslanec v Polskem nacionalnem parlamentu in delam tudi v lokalni vladi oziroma samopravi. Hvala. Hvala, gospod predsedujoča. Sem mađarski poslanec, eh, v tem odboru sem nov, čeprav nisem nov v parlamentu, sem bil že v prejšnjem sklicu in tudi v poslanec v mađarskem parlamentu, kjer sem se ukvarjal z zunanjimi zadevami. Vem, da je to najpomembnejši odbor v tem parlamentu. Skušam, skušal bom v naslednjem sklicu biti čim bolj koristen član tega odbora in ker sem uh, tudi član odbora za energetiko, je pač dobrodošlo dejstvo, da vidimo, da imamo področja, ki se prekrivajo, kot so naprimer podnebne spremembe. Hvala. Eh, eh, Imenujem se Tejs Berman, 20 let sem bil novinar, preden sem leta 2004 bil izvoljen v Evropski parlament, sem se ukvarjal predvsem eh, s kmetijstvom, s tem vprašanjem vsemi vidiki razvoja, potem pa sem postal član odbora za razvoj. Na evropski ravni sem se ukvarjal tako eh, z enakimi možnostmi, tako v Evropi kot zunaj Evrope. In mislim, da mora Evropa v tem smislu igrati vodilno vlogo, postati vzornik za vse ostale države. In ta odbor je temeljega pomena za to vprašanje. Bom skušal biti, kolikor se le da koristen. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Sem Michael Cashman, deset let sem bil že v parlamentu, v Evropskem parlamentu. Bil sem predvsem v odboru za pravičnost in notranje zadeve, se ukvarjal predvsem z odprtost, transparenco in človekovimi pravici. Dve, eh, dva cilja si zastavljam, ustavi doseči svet, ki bo pravičen za vse. In drugo vprašanje pa, da bi politiki manj govorili in več naredili. Would you? Excuse me number 10. <clears throat> Uh, my name is, uh, De Rosa from Imenem se De Rossa, sem irski poslanec za laboristično stranko, član uh, skupine socialni, socialistov in demokratov. Moja poglavitna uh, področja zanimanja so brezposelnost in socialne zadeve. V zadnjih desetih letih sem se pač s tem ukvarjal. Prepričan sem, da se zadeve, s katerimi se interno ukvarjamo v Evropski uniji, eh, nekako do neke mere prekrivajo, z, torej socialna vprašanja v Evropi se prekrivajo z vprašanji, ki jih pokriva tudi ta odbor in torej skušal bom zagotoviti, da se dosežejo ne samo razvojni cilji tisočletja, kakor smo jih deklarirali, predvsem pa, da se zagotovi oziroma da se ukvarjamo s vprašanjem človeka dostojnega dela, ker mislim, da obstaja veliko problematičnih vprašanj na tem področju. Hvala. Felicidades, presidenta, y a los vicepresidentes. Čestitam, gospa predsednica, čestitam tudi vsem podpredsednikom. Imenujem se Miguel Angel Martinez. Deset let sem že bil član tega odbora. Vrsto let sem bil tudi koordinator skupine socialistov za ta odbor. Bil sem že nadomestni član, podpredsednik, sedaj pa sem koordinator za socialiste v biroju predsedstva. Skušal bom ne samo redno sodelovati pri delu tega odbora, ampak zagotaviti eh, vsa prizadevanja našega odbora pred celotnim parlamentom, ker je po mojem mnenju to odbor, ki je temeljnega pomena, predvsem ob upoštevanju vizije, ki jo imamo za globalni svet, kjer Evropa mora igrati dosledno ulogo eh, pri zasledovanju ciljev pravičnosti in solidarnosti. Hvala. Soy Enrique Guerrero. Dobro dan, imenujem se Enrique Herrero, sem socialist iz Španije, nov uh, poslanec v Evropskem parlamentu. Prej sem v španski vladi imel odgovornosti za področje izobraževanja, pa tudi za odnose med parlamentom in vlado. Preden sem se potegoval za sedež v Evropskem parlamentu, sem bil na mest namestnik eh, direktorja pre, kabineta predsednika eh, španske vlade. Kot je bilo že rečeno, sodelovanje za razvoj v tako kriznih časih je ogroženo, vendar je danes toliko bolj jasno, da so bogatstvo, dostojanstvo in varnost eh, nujne vrednote, ki morajo biti zagotovljene vsem, če nimajo vseh za pre, priznanih teh vrednot, potem je to kriza in Evropa mora narediti nekaj. Imenujem se Norbert Noze, prihajam iz eh, Rajnlanda Palatinata, sem novi poslanec Evropskega parlamenta. 18 let sem bil v Porenju, Palatinatu, namestnik eh, predsednika državnega eh, odbora. Jaz skrbel sem za lokalne volitve. V tem sklicu, ki bo trajalo do leta 2014, sem se tudi potekoval za dosego razvojnih tis, ciljev tisočletja do leta 2015 in našem odboru bi se morali prizadevati, da se ti cilji dosežejo. Z veseljem bom sodeloval z vami v prihodnosti. Hvala. Komplimenti, predsednik. Čestitam, gospa predsednica. Imenujem se David Sassoli, prihajam iz Rima, torej iz Italije. Sem predsednik delegacije Demokratske stranke v Evropskem parlamentu. In torej smo del skupine socialistov in demokratov, To je moj prvi mandat v tem parlamentu. Mislim, da igra ta odbor strateško vlogo, tako za Evropski parlament kot za Evropo. In to je, da najdemo rešitve na finančno oziroma gospodarsko krizo in damo na novo osmislimo tako sodelovanje kot eh, sodelovanje za razvoj. Mislim, da se. Eh, da tukaj tvegamo temeljni element kredibilnosti Evrope, ker moramo biti gonilo razvoja, pa tudi gonilo pravičnosti. Hvala. Euh, euh, euh, Imenim se Patrice Tirolian. Ime mi je Patrice Tirolian. Sem učitelj in župan občine Gambu. pravkar sem bil izvoljen v Evropski parlament in predstavljam osmi departma, torej Atlantik in čez eh, morske departmaje. Ehm, bil sem tudi že regionalni svetnik pri sporazumih za gospodarsko partnerstvo partnerstvo in skušal si bom po svojih najboljših močeh prizadevati, da se doseže integracija tako z Martiniko kot Guadalupe, torej pač z volilnim okrajem, v katerem sem bil izvoljen. Želim si tudi vplivati do določene mere, koliko se le da na Evropski parlament da bi tudi naš departma lahko imel ustrezno razvojno politiko, da bi se vzpostavilo mednarodno eh, pravo za razvoj, da bi Evropa lahko sprožila eh, gibanje v tej smeri. Hvala. Και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον Προεδρείο. Ονομάζομαι Ελένη Θεοχαρούς και εκπροσωπώ την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Hvala, imenujem se Helene Teokarus, uh, sem ciprska poslanka v tem parlamentu. Vrsto let sem bila profesorica medicine na fakulteti v Cipru in bila tudi poslanka na Cipru. Že 25 let eh, sodelujem z nevladnimi organizacijami na področju varovanja človekovih pravic in sodelovanja v vseh regijah sveta. Kot kirurginja eh, sem bila večkrat eh, na bojiščih in vrsto let delala v afriških eh, deželah, v Aziji, na Karibih. Kot prostovoljka. Mislim, da imamo veliko odgovornosti do tretjega sveta. Ne bom sedaj izpostavljal, zakaj je to potrebno, ampak če sploh imamo kakšno odgovornost do teh držav, potem te naše odgovornosti moramo sprejemati, tako da pomagamo pri razvoju, moramo te države, tem državam pomagati, da se borijo proti pandemijam, podnebnim spremembam, nezakonitemu priseljevanju in tako dalje. Veliko dela nas čaka in sem na voljo tem odboru da skupaj se potegujemo na teh področjih, v katerih sem delala toliko let. Hvala. Eh, eh, <clears throat> Imenujem se Čobo Öri, sem mačar, nadomestni član v odboru eh, za razvoj že od leta 2004. V prejšnjem sklicu sem pripravil dokaj pomembno poročilo in za naslednje obdobje, pa imam namen zelo resno delati v tem odboru v celotnem sklicu. Prihajam iz Hamburga, imam je Šniber Jastram, torej iz severne Nemčije. Sem prvič v Evropskem parlamentu, politične izkušnje sem zbirala v Nemškem Bundestagu, bila pa sem tudi druga, pod, druga županja Hamburga. Tako da sem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 iz Grčije, nov poslanec, sem član eh, skupine socialdemokratov. Od 15. leta starosti sem sodeloval v različnih organizacijah za varovanje okolja, ukvarjam se tako s trajnostnim razvojem kot v boju vojn proti podnebnim spremembam. To so, po mojem mnenju, najpomembnejša vprašanja za prihodnost človeštva. Študiral sem mednarodno pravo in eh, sem prepričan, da je ta odbor izjemno pomemben. Pet let časa imamo za boj proti podnebnim spremembam. Sprašujem se, kako delovati v tem odboru, kako lahko pomagamo. Ja, vas... Kako pomagamo drugim državam? To so vprašanja, ki si jih moramo postavljati. Moramo zagotoviti vsem prebivalcem tega planeta človeka dostojno življenje, vsem dostop do naravnih virov, predvsem do vode. To je izziv, ta izziv je temeljnega pomena. Imamo edinstveno priložnost in bom z veseljem sodeloval v tem odboru, da spremljujemo stvari na mednarodni ravni poslancev Slovencev äh, v tem parlamentu in zato bom izkoristil to, to äh, priložnost, da spregovorim nekaj besed v svojem jeziku. Äh, mene veseli, da sem član tega odbora, potem, sehr, ko sem celo svoje življenje posvetil javnemu delu, najprej kot novinar, potem kot član parlamenta, zunanji minister svoje države in veleposlanik v številnih državah. Zdi se mi pomembno, da gradimo namesto da gradimo trdnjavo das, Evropo, um, da gradimo mostove, po katerih bodo ljudje, ki želijo napredek, segli do nas. Da ne bomo spoznavali uh, na barkah nesrečnih ljudi, ki končajo na uh, otokih Italije, Španije, drugje, da bomo razvili neko novo uh, razvojno paradigmo, za jutrišnji čas, ko bomo vsi bolj ali manj enaki in imeli bolj ali manj realne šanse za življenje. Paradigma, in dem wir mehr oder weniger alle gleichberechtigt unser Leben führen können. Vielen Dank. Uh, Dober dan, drage kolegice in kolegi. Imenujem se Bill Newton Dunn, prihajam iz eh, Združenega kraljestva, iz okraja East Midlands. Morda je bil Robin Hood najbolj znan naš prednik. Eh, spominjate se tudi šerifa iz Nottinghama, ki je um, delal prav nasprotno, Robin Hood pa je pobiral od bogatih in dajal revnim, to bi morali tudi mi početi. To je moj že šesti mandat v tem parlamentu. Drugi odbor, v katerem eh, delujem, je odbor za okolje. Predvsem me zanimajo vprašanja podnebnih sprememb in mislim, da bo to zanimivo tudi za ta odbor. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej mi dovolite, da vam čestitam za imenovanje in izvolitev na to mesto predsednice tega odbora. Tega odbora, katerega sem član bil že od leta 94 do leta 99, imenujem se Šal Görens, sem član skupine ALDE, zamanjeno je pet uh, let uh, dela v vladi, bil sem odgovor za, odgovoren za odbor uh, um, ki se je ukvarjal z demografijo in pravi, človekovimi pravicami. Bil sem tudi sekretar za obrambo, bil sem predsednik kluba, ki se ukvarja z Zahodno Afriko. To je pač organizacija, ki sledi dogodkom v Zahodni Afriki. Trudil sem se, prizadeval sem si uh, da bi v Luksemburgu namenili razvoju, pomoči, razvojni pomoči več kot 0,7 BDP, odstotkov BDP-ja in eh, vsekakor bi rad videl, da ne samo dosežemo teh 0,7 odstotkov, ampak tudi več. Nek afričan mi je neko, eh, nekoč rekel, da ne moramo razvijati afriških držav, ampak jih nam samo lahko pomagamo, da se same razvijajo. Mislim, da smo v preteklosti naredili veliko napak na tem področju. Najlepša hvala, gospod pa predsednica, tudi jaz bi vam rad čestitev. Imenujem se Arlem Dezir, sem socialist, eh, izvoljen v Franciji. V tem odboru sem nadomestni člen, član, drugače sem pa redni član eh, odbora za mednarodno sodelovanje. Že deset let sem v Evropskem parlamentu, skrbim predvsem za sodelovanje eh, na področju trgovine in razvoja. To je pomembno vprašanje, tako vprašanje, ki označuje doslednost naših eh, politik eh, v Evropski uniji, ker ne moremo biti po eni strani eh, v teh odborih radodarni in pomagamo, medtem ko z druge strani v trgovanju smo egoistični. Če hočemo biti dosledni, moramo biti pravi partnerji deželam v razvoju in moramo združiti tako naše trgovske kot razvojne cilje in upam, da bom prispeval veliko k delom tega odbora. Ja, Gabi Cimaj. Sem Gabi Cimaj, prihajam iz Nemčije in sem poslanka za levico v Evropskem parlamentu. Veseli me, da bom lahko upravljala nadrevala z delom v odboru za razvoj, že drugi mandat. Borila se bom proti revščini še prav posebno v državah v razvoju. Gotovo pa je to vključeno v skupno strategijo uresničevanja tisočletnih ciljev. Potrebno je seveda zagotoviti tudi pomoč za države v razvoju strani Evropske unije. Hvala lepa. Dobro dan, že drugič vas pozdravljam. Torej, imenujem se Katrin Grec. Sem nova poslanka iz skupine zelenih. Rada bi še enkrat izpostavila dejstvo, da je za me res v veliko čast, da je poslanka Žoli bila tako enoglasno izvoljena za predsednico tega odbora. Prednosti, ki sem si jih zastavila za delo v tem odboru, sem razdelila na tri stopnje in sicer na prvo, gre, na prvo mesto gre vprašanje razvoja in uh, fiskalne discipline. Tukaj se moramo vprašati tudi o stanju kmetijskih zemljišč, pa tudi uh, eh, vprašanje globalne politike za razvoj. Zanima me z eh, administrativnega vidika tudi koordinacija z zeleni, tudi na, na Latinsko Ameriko. Hvala, prihajam iz Nemčije za skupino zelenih, imenujem se Keller, sem prvič v Evropskem parlamentu, sem predsednica stranke zelenih iz Brandenburga in eh, vrsto let sem bila predsednica mla, podmladka zelenih, eh, Evropske stranke zelenih. Torej, vrsto let sem se ukvarjala tudi z vprašanjem priseljevanja in razvoja in tudi s tem bi se tudi v prihodnosti ukvarjala in tudi eh, s podnebnimi spremembami, vplivom podnebnih sprememb na razvoj v državah v razvoju, seveda. Ja, goedemiddag, uh, alle voorzitters, allereerst van harte gefeliciteerd. Dobar dan, gospa predsednica in podpredsedniki, čestitam vam za izvolitev. Imenujem se Katrin Liotard, prihajam iz Nizozemske v Evropskem parlamentu, sem v skupini GUE, Engel. Uh, na novo so me izvolili, ker sem že v prejšnjem sklicu se ukvarjala predvsem s kmetijstvom in uh, varnim in zagotavljanjem uh, hrane. In uh, mislim, da bo pomembno delo v našem odboru, mislim, da nas čakajo pomembni izzivi, ker in se v svetu rejevajo uh, ljudje v absolutni le, revščini zaradi podnebnih sprememb, pa tudi zaradi določenih političnih odločitev. Uh, ki so se sprejeli ali pa se niso sprejeli, se nahajamo v vedno hujši situaciji, zato bom z veseljem sodelovala pri delu tega odbora. Upam, da bom pozitivno uh, prispevala k našim prizadevanjem. V zadnjih letih sem zelo intenzivno se ukvarjala s vprašanji suše in pomankanja pitne vode, pa tudi s higijenskimi, nezadostnimi, neprimernimi higijenskimi razmerami v številnih državah v razvoju. Mislim, da lahko Evropska unija na tem področju veliko naredi. Uh, Prepričana sem, da bomo lahko vsi pozitivno sodelovali, kljub morda nekaterim napačnim političnim odločitvam. Najlepša hvala, gospa predsednice. Imenujem se Judith Harkathy. Sem eh, iz nizozemske stranke Zelenih. Eh, v lokalni politiki na, v Amsterdamu sem deset let bila že aktivna. Eh, Udejanjam se pa tudi na področju. Eh, pomoči za razvoj in sem bila tudi članica gibanja proti apartheidu na, eh, začela, na nevladnih organizacijah, sem se borila tudi proti nezakonitemu pridobavanju diamantov in se ukvarjala tudi s eh, surovinami, ki spodbudajo vojne, tako les, zlato, nafta in tako dalje. In sem aktivno sodelovala in skrbela za um, pravične volitve v Mozambiku, v drugih državah. Zelo močno me se ukvarjam z vprašanjem razvoja in eh, z veseljem bom sodelovala v tem odboru kot nadomestna članica. Hvala. Zukaj, Ja, jag heter Isabella Lövin och kommer från... I min namn är Isabella Lövin, som är svensk, i Skupine Zelenich. V politiki sem pred kratkim začela, 25 let sem bila novinarka na švedskem, ukvarjala sem se predvsem s kulturo v zadnjih letih, pa tudi in vedno bolj s podnebnimi oziroma okoljskimi zadevami. Napisala sem knjigo o исчерпаванию сталежа риб, ukvarjala sem se tudi z Afriko in posledicami partnerskih sporazumov med afriškimi državami in Evropsko unijo. Ukvarjala sem se tudi z dogodki, s tem, kar se dogaja, s tem, kar doživljajo eh, ribiči v teh državah, ki so skoraj v celoti odvisni samo od ribištva in torej od vpliva teh sporazumov na njihovo preživetje. Sem tudi članica odbora za razvoj. To je za me v velikem, je veli, velik interes in upam, da bom eh, dejavno prispevala k delu našega odbora. Imam tudi seveda drugo zanimanje in to je podnebje oziroma so podnebne spremembe. Upam, da bo parlament veliko več naredil, da bo v državah v razvoju omogočil veliko več naložb na tem področju, da bodo te naložbe tudi v dejansko pomoč tem državam. Hvala. Sem koga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 zelo poglobljeno, teoretično, znane pa tudi praktične izkušnje. Pripričana sem, da bomo skupaj lahko vplivali na evropsko razvojno politiko. Na dnevnem redu je še ena točka, razno. Če bi kdo rad kaj povedal, kar ne more počakati do jutri, naj prosim sedaj to pove, če pa ne, pa se ponovno vidimo jutri ob pol enajstih. Sestanek bo trajal od pol enajstih do pol enih. Še predtem pa bomo imeli sestanek koordinatorjev od devetih pa do deset trideset. c'est dans la salle PHS. V PHS 1A2 dvorani se vidimo. Upam, da se jutri vsi vidimo, torej ob pol enajstih, prosim. Torej.